zakonu, pri žrtvah in njihovim svojcem in pri eh, mnogih eh, drugih ranjenih. Hvala za vašo pozornost. Naslednja točka dnevnega reda je razprava o prihodnosti Evropske unije in sicer izjava gospoda Jirki ja, Katainena, eh, ministerska predsednika eh, Finske. Eh, gospod Katainen, izrekam vam prisrčno dobrodošlico v Evropskem parlamentu. Hkrati pa pozdravljam tudi našega dolgoletnega kolega Aleksandra Štuba, ki spremlja predsednika vlade in eh, za njega je to pravzaprav eh, domača igra. Govorila sva tudi danes eh, do povdan in mi sva o tem poklepetala. Tu pravzaprav nimamo postopka catch the eye, Eh, tako da se ne priglašujte za belimi eh, kartami, to za to debato ni predvideno in zelo sem vesel, eh, da nam je čast izkazal tudi predsednik komisije Barozo. Ja, če želite, seveda lahko ploskate, če želite zaploskati gospodu Barozo. No, ugotavljam, da je zaploskal gospod Petering, a gospod Kelam tudi, no, to nas pa nekoliko preseneča. Eh, gospod Katajinen, prisrčno dobrodošli, dajem vam besedo. Gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, kot ste že omenili, smo prejeli strašno novico eh, o bombnem napadu v Bostonu. Nekaj je mrtvih in veliko ranjenih. Seveda so misli, naše misli žrtvami in svojci. Eh, ne vemo še natančno, kaj se je res zgodilo. Zato bomo počakali na to, kaj bodo ugotovili ameriški organi. Želim pa povedati naslednje. Ne glede na to, kaj bodo odkrili kot eh, vzrok tega, bomo kot evropejci podpirali eh, ameriške prijatelje. Gospod predsednik, gospe in gospodje, želim se zahvaliti predsedniku Šulcu za povabilo za nastop danes v Evropskem parlamentu. To je posebna čast zame, kajti vso svoje odraslo življenje se ukvarjam z evropskimi zadevami. Zahvaljujoč evropski integraciji pripadam generaciji, ki je imela več priložnosti kot generacija prej. Naprimer, sem imel priložnost, da del svojih študijev opravim na Univerzi v Lestvju v Združenem kraljestvu. Kot študent Erasmusa sem tam študiral eno leto evropske zadeve. Ta izkušnja je od, mi je odprla oči za pomen evropske integracije. E, to Erasmusovo leto sem preživel v času velikega optimizma. Finska se je pridružila Evropski uniji. Implementacija ekonomske in monetarne unije je bila v polnem zagonu. E, potekale so intenzivne priprave na novo širitev za združeno Evropo. Gospe in gospodje, danes živimo v težjih časih z več izzivi. Smo na sredini pomembne razprave o prihodnosti Evrope. Zato sem hvaležen za priložnost, da z vami izmenjam mnenja. Nisem prišel sem samo, da govorim, temveč tudi, da vam prisluhnem. Razprava o evropski integraciji je v senci ekonomske krize. Ljudje so zaskrbljeni zaradi delovnih mest, zaradi pokojnin, zaradi prihodnosti njihovih otrok. Veliko preveč mladih je brez z, e, eh, poslenih in zato tudi razumemo njihovo jezo in skrb. Javno vzdušje v številnih delih Evrope je pesimistično, o tem e, moramo biti odkriti. Eh, to sicer deloma razumem, vendar me po drugi strani tudi skrbi. Vsi smo morali sprejeti zelo težke odločitve v času finančne krize. In zato sta nacionalizem in populizem v usponu. Te boliče eh, odločitve so spodkopale zaupanje ljudi v evropski projekt. Eh, moj, moj strah je, da se obračamo na vznotr, ko bi se morali odpr morali odpreti na vzven, da, eh, eh, da dvomimo o nagibih drugih, da dovolimo skrajnežem, da vzdignejo svoj glas in se temu ne uspri, u, u, upremo na ustrezen način. Ne smemo dovoliti, da ekonomske in socialne izzivi zastrupijo eh, idejo evropske integracije. In ne smemo dovoliti, da nacionalistični in nacionalizem in populizem prevladujeta v tej evropski razpravi. E, nekateri zahtevajo polnopravne združene države Evropske unije, ne da bi postavili vprašanje demokratične legitimnosti. Ne razumem tistih, ki spodbujajo delitve med jugom in severom. Če smo ločeni, smo šipkejši, kajti potem nimamo več skupne osnove, skupnih vrednot in tudi ne moči za to, da gradimo skupno prihodnost. E, tega si enostavno ne moremo privoščiti, moramo ostati enotni. Gospod predsednik, gospe in gospodje, naša dožnost je kot politični voditelji, da e, najdemo pravilne rešitve na izzive. Moramo razložiti ljudem, zakaj je globlja evropska integracija pravilna pot za Evropo. Treba je spet vzpostaviti zaupanje v evropski projekt in moramo zagotoviti, da bodo ljudje evropsko integracijo doživeli kot nekaj poštenega in pravičnega. To ni enostavno, vendar eh, nam bo uspelo, če bo integracija potekala tako, da bo koristila vsem. Potrebujemo torej pravično integracijo. Razumem, da ljudje v drža, nekaterih državah članicah, da se jim ne zdi, da uh, je njihovo uh, življenje pravično, ampak ali je lahko Evropa bolj pravična v prihodnosti, po moje ja. Pravična integracija pomeni, da bo Evropska unija še naprej temeljila na skupnih vrednotah in pravilih, ki jih spoštujejo vsi in vedno. Pravična integracija pomeni, da Eh, države članice poskrbijo tudi za rit doma. Moramo si drug drugemu zaupati, vendar ne moremo svoje odgovornosti preložiti na druge pravična integracija pomeni, da Evropska unija deluje tako, da bodo eh, ljudje čutili, da je to nekaj, kar pripada njim. To je vprašanje odgovornosti lastništva demokratične legitimnosti. Gospe in gospodje, ne govorim o nečemer pretreslidem. Vse, kar Eh, pravim, je, da moramo sprejemati odločitve na osnovi skupnih pravil in da moramo spoštovati ta pravila, eh, da iščemo skupne rešitve tam, kjer jih potrebujemo in da vsak eh, opravi svojo domačo nalogo, tako da si lahko med seboj zaupamo. Da sem jasen, potrebujemo več Evrope in tudi več nacionalne odgovornosti. Eno brez druge, drugega ne gre in ne bomo dosegli. Gospod predsednik, želim vam razložiti, kako si v praksi predstavljam pravično integracijo. Želim poudariti predvsem tri točke. E, v zvezi s tem. Prvič moramo spoštovati skupne evropske vrednote in pravila, ki smo jih skupaj sprejeli. Evropska integracija ni samo prostotrgovinska cona, to je skupnost eh, Eh, skupnih vrednot. Evropske vrednote moramo braniti tudi, ko so napadene od znotraj. Če tega ne bomo storili, bomo spodkopali verodostojnost eh, Unije, ne samo v očih drugih eh, na svetu, temveč tudi v očih lastnih državljanov. Če ne nastopamo odločno proti korupciji, proti kršitvi pravne države, Eh, eh, proti eh, davčnim utajam in tako naprej. Potem v bistvu spodkopavamo naša prizadevanja za gradnjo boljše Evrope. Vsi vemo, da če ne spoštujemo skupnih pravil, je demokracija na udaru. Paradoks današnje razprave je, da močna pravila in močne evropske inštitucije včasih vidijo tudi kot grožnjo za države članice, ampak v resnici. Ampak resnica je obratna. Pravna država in skupne inštitucije ščitijo eh, države članice, predvsem manjše države članice. Drugo, potrebujemo pravo ravnovesje med solidarnostjo in odgovornostjo. Evropska unija je skupnost, ki temelji na solidarnosti. Solidarnost je bistvo eh, Eh, Finska eh, želi prevzeti in odigrati svojo vlogo. Naš delež v proračunu EU se bo povečal in to sprejemamo tudi kot element evropske solidarnosti. Finska tudi prevzema odgovornost za pomoč državam, ki potrebujejo finančno pomoč. To Eh, delamo z inštrumenti kriznega upravljanja, pa tudi z neposrednimi posojili. Ampak solidarnost mora iti v roko v roki z lastno odgovornostjo držav članic. Vsi moramo storiti svoje domače naloge. Vsi moramo sprijemati politične, težke politične odločitve, če je to potrebno. Evropska Evropa naj pomaga, ko je pomoč potrebna, ampak vsaka država članica mora nositi zadnjo odgovornost za to, da so finance v redu. Tisti, ki odločajo o izdatkih, morajo zbirati tudi prihodke. Nacionalne vlade in parlamenti so tisti, ki so pristojni za izvajanje nacionalnih reform. Tretja točka za krepitev Evrope je globlja integracija. Moja vlada bo podprla globljo integracijo, če bo pravična za vse države članice in če koristi celotni skupnosti. Največji izziv je, da ustvarimo nova delovna mesta. Preveč evropejcev, predvsem mladih, je brez dela. Brezposlenost je problem za celotno družbo, predvsem pa eh, prizadine tiste, ki eh, so zaradi tega prikrajšani. Prejšnji teden sem bil na obisku v Lisboni in tam sem se pogovarjal z študenti in bil sem impresioniran nad eh, talentom in energijo, vendar sem tudi razumel, kako jih skrbi prihodnost. Vem, kako se počutijo. Spomnim se eh, finančne krize na Finskem Eh, v zgodnih 90-ih letih je skoraj 20 odstotkov fincev bilo brez delovnih mest. Finska je bila na robu nesolventnosti. 10 odstotkov BDP-ja je bilo odrezanega v nekaj letih. Takrat sem tudi sam bil univerzitetni študent. In vem, da smo mislili, da nikoli ne bomo imeli eh, delovnega mesta ali svojega doma, torej stanovanja. Niti nismo hoteli diplomirati, ker smo mislili, da je bolje ostati kar na univerzi. In tudi danes, ko mislim nazaj, so moje slike črnobele. Finska je išla iz te krize, vendar smo pa plačali za to tudi socialno ceno. Gospe in gospodje, Delovna mesta morajo biti glavna prioriteta Evropske unije. Vemo, da ni bližnic za ustvarjanje delovnih mest na trajnost način. Če bi taka bližnica bila, bi jo že zdavnaj uporabili. Popolnoma podpiram eh, predlog, da se 6 milijard evrov iz proračuna EU nameni, nameni boju proti brezposlenosti in mladih. In um, vesel sem, da je Evropski svet sprejel tako imenovano jamstvo za mlade. Na vsak način moramo pomagati mladih. To, kar je um, prav tako pomembno, je, da ostanemo globalno konkurenčni. Evropa mora postati bolj konkurenčna, tako da bodo podjetja ustvarjali delovna mesta. In investirala. Evropa mora spet eh, pridobiti vodilno vlogo pri novih tehnologijah in industriji ključ za evropsko prihodnost, gospodarsko prihodnost so reforme in odprtost. Moramo sodelovati s trgi in ne proti trgom. Gospod predsednik, storili smo impresivne korake za revizijo. Eh, gospodarskega upravljanja v EU. Hvala tudi Evropskemu parlamentu za pomembno vlogo pri sprejemanju kritične zakonodaje, kot sta bila šestirček in dvojček. Izvajanje novih pravil bo zahtevalo težke in boleče reforme na nacionalni ravni. Strukturne reforme ne bodo obrodile sadov čez noč, vendar reforme so eh, dolgoročno eh, trajnost način spodbujanja gospodarstva. Če bomo vsi odigrali svojo vlogo, bo gospodarstvo močnejše. To ni samo eh, ekonomska teorija, to je zdrava pamet. Gospe in gospodje, notranji trg in eh, Torej, prosta trgovina znotraj Evrope je seveda nekaj zelo pomembnega. Veliko smo že dosegli, vendar še ne dovolj. Eh, storitve, eh, za storitve še vedno obstajajo ovire in zato moramo izboljšati implementacijo direktive o storitvah. Digitalni trg eh, tudi omogoča ustvarjanje novih delovnih mest. do 2020 bi eh, se ta trg lahko povečal za 500 eh, milijonov evrov in na vsak način moramo izkoristiti ta potencial. E, e-trgovina, digitalne vsebine potrebujejo dobro delujoč eh, notranji trg. To napreduje, predvsem tudi zahvaljujoč Evropskemu parlamentu, vendar je napredek prepočasen. Potrebujemo pametne ureditve za podporo eh, eh, pametnemu trgu. Imamo dožnost, da osvobodimo ogromen potencial, ki ga ima naša notranja trgovina. Evropska komisija se je odločila za ambiciozen načrt, za eh, otvarjanje novih delovnih mest. Moramo odpreti trg in dati priložnost evropskim podjetjem eh, tisto priložnost, ki jo potrebujajo kreativitet som gränsförat nå framgång på den globala Torej, evropejci eh, so sposobni in ustvarjalni, da lahko uspejo na globalnem trgu. Moramo verjeti ver, predvsem v sebe. Če pa bomo stavili na protekcionizem in gradili ovire, se bomo izolirali in eh, ne bomo v stiku z ekonomskim utripom in ustreznimi dejavnostmi. Eh, Eh, svobodna trgovina in investicijska pogajanja ZDA in Japonsko je zelo dobra novica. To moramo ta zagon mora ostati. Torej, na ta način bomo okrepili ekonomsko in monetarno unijo. Seveda pa moramo najprej dokončati bančno unijo. Bančna unija je dober primir pravične integracije. Gre za omejevanje brez obzirnega preuzemanja tvegan in gre za eh, zaščito eh, eh, denarja davkoplačevalcev. Gospe in gospodje, še tri zadnje točke, kako bi Evropa postala pripravljena na prihodnost. Potrebujemo resnično integriran evropski energetski trg. Energija je kri gospodarstva. Globalna konkurenca na področju energetike postaja vedno bolj srdita. Evropa mora nastopiti enotno in spostaviti notranji energetski trg. Razen tega moramo opustiti subvencije, ki izkrivljajo ta trg. Potrebujemo več investicij v energetske instrukture infrastrukture. Razen tega potrebujemo tudi alternative z nižjimi emisijami emisijami CO2. In zato moramo ustrezno vzpostaviti tudi spet eh, sistem ETS. Drugič, potrebujemo konkretne korake, na področju evropske varnostne in obramne politike. Evropa mora prevzeti več odgovornosti za varnost, se pravi, da se moramo naučiti eh, sodelovati tesneje. Potrebujemo tesnejše sodelovanje, da bomo kos varnostnim izzivom, da bomo tudi eh, premagali finančne eh, eh, ovire in da bomo vzpostavili močan domači trg na področju varnostne in obramne industrije in veselim se že eh, decembrske razprave eh, na Evropskem svetu o tem. In razen tega mora Evropska unija ostati odprta za kandidate, ki si to zaslužijo. To želim povedati o širitvi, gospe in gospodje. Naslednje evropske volitve bodo naslednje leto, čez eno leto. In te volitve so izredno pomembne. To bo test za demokratično legitimnost Evropske unije. Rezultat bo pokazal prihodno usmeritev eh, skupnega evropskega projekta. Evropska in izzivi za evropsko integracijo niso bili nikoli večji kot danes. Mnogo moramo braniti in to moramo storiti ponosno. Evropska integracija je pokazala, da zagotavlja mir, stabilnost in blaginjo evropskim državljanom eh, v obsegu, kakršen je enkraten. In to eh, se nadaljuje. Evropska unija bo išla iz krize močnejša. Nekaj časa bo trajalo in eh, pot pred nami ne bo lahka. Moramo se uh, Eh, osredotočiti na to, kar nas eh, povezuje, ne to, kar nas ločuje. Moramo vzpostaviti vzajemno zaupanje, kajti skupaj smo močnejši, kot bi bil vsak posamično. Moramo se, okre, eh, moramo se osredotočiti predvsem tudi na pravično evropsko integracijo, kajti to bo spet vzpostavilo zaupanje ljudi v evropski projekt. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik vlade Katajnen. Za komisijo pa dajem besedo predsedniku Barozu. Gospod predsednik, gospod premije, gospe in gospodje, preden začnem, želim v imenu komisije Eh, izraziti sočutje z žrtvami nasilnega napada v Bostonu včeraj. Smo proti vsakemu nasilju in seveda eh, sočustvujemo z ameriškimi prijatelji. Gospod predsednik, gospe in gospodje, za me je veliko čast, da lahko povem nekaj besed o tem, o prihodnosti Evrope, ko uh, predsednik finske vlade z Evropskim parlamentom razpravlja o, o prihodnosti Evropske unije. Želim se zahvaliti finskemu premijeru za oseben prispevek k evropskemu projektu. Gospod Katajnen je pokazal zavezanost za krepitev demokracije, preglednosti in dialoga v Evropski uniji. Uh, hvala premijeju in finski, kajti eh, poudarjajo predvsem, da je Evropska unija skupnost vrednot. In to je prva točka, ki jo želim danes poudariti. In sicer način, kako Finska eh, izvaja koncept v srčiki Evrope, in, ki je v srčiki Evrope in sicer enake pravice in uh, pravna država. Ne glede na velikost, na ekonomsko težo, zgodovino ali kulturo, je to unija držav članic, ki jih povezujejo skupne vrednote in eh, skupni interesi. To je skupnost, ki eh, Eh, spoštuje pravice in tu je pomemben glas vsake posamezne države članice. Finska je dokazala, da ne gre samo za velikost, eh, ki lahko sproža evropski dialog, temveč gre za moč idej, za predanost, za odločenost, eh, da se uresničijo te ideje. Eh, če omenili ste širitev digitalno agendo in tako naprej, tudi notranje zadeve. Finska je svetilnik pri oblikovanju evropske politike. Želim povedati nekaj o pravni državi in pravičnosti. Premije je eh, to zelo izpostavil v svojem govoru in to dela tudi komisija. Eh, predvsem sedaj, ko reforme so tudi breme za evropsko družbo. Zato se želimo boriti predvsem proti izogibanju plačila davkov in davčni, eh, davčnim utajam, ki eh, stane bilijone in bilijone eh, pri izgubah davčnih prihodkov. Eh, in sicer v obsegu enega večletnega finančnega okvira. Zato se moramo proti temu boriti, predvsem Eh, eh, dobre namene je treba uresničiti v praksi in zato eh, pozivam države članice, da se hitro dogovorijo za mandat za pogajanja Švico in drugimi državami članicami, tudi za mehanizem za boj proti goljofijam v zvezi z DDB-jem. In države članice naj se dogovorijo za skupne ukrepe hitro za eh, sprejemanje uh, ukrepov proti davčnim oazam. Decembra je komisija že pre pripravila predloge za to. Finska to podpira, hvala za to podporo. In tudi um, ob koncu tega meseca bo na finskem uh, seminar o tem in zato se želim zahvaliti finski. Uh, Eh, ko sem pred kratkim govoril v Dublinu o konkurenčnosti, sem povdaril, da je Finska vodilna eh, kar zadeva indeks konkurenčnosti po vsem svetu. Finska je tretja eh, med vsemi državami na svetu. Ko, želimo, ko iščemo izhod iz finančne krize v Evropi, je pomembno, da si ogledamo Finsko in se učimo iz finskih izkušenj. To so dolge Um, in trda lekcija. V 90. Let je, letih je Finska bila v krizi in je sprejela globoke strukturne reforme, da bi eh, postala spet eh, gospodarsko konkurenčna in da ohrani tudi temeljna načela socialnega gospodarskega sistema, socialnega tržnega gospodarstva. In Finska danes Eh, izkazuje solidarnost tudi z drugimi državami v eh, težavah. Finska zelo tesno sodeluje pri oblikovanju bančne unije in eh, to potrebujem bolj kot kdajkoli prej. In po intenzivnem delu v trialogu me veseli, da smo našli dogovor o enotnem nadzornem mehanizmu in komisija bo junija pripravila še podrobne predloge o tem. Najpomembnejša lekcija iz vsega tega pa je, da uh, nimamo uh, ene rešitve za vse probleme. Vsak dan iščemo nove. In Finska je to tudi pri, po, eh, spoznala v preteklosti in to eh, sposobnost kaže tudi danes. Finska v dialogu z evropskimi partnerji eh, uh, deluje aktivno in je zelo uh, um, dober akter v tem procesu. Hvala premijeju za to, hvala tudi za tesno sodelovanje in za prijateljstvo. Hvala Finski za prispevek k uh, naši skupni blagini in hvala vam za vašo pozornost. Hvala, gospod Barozo. V V eh, imenu Evropske ljudske stranke, gospod Ol. Gospod predsednik, gospod predsednik komisije, gospod eh, predsednik vlade, pridružujem se izjavam prejšnjih dogovorov, govornikov v zvezi z dogodki v Bostonu. Mi, naša stranka, eh, Evropski parlament imamo moč in željo, da se borimo s temi teroristi. E, kot ste rekli, ni važno, odkot prihajajo. Naj prihajajo odkudarkoli, ampak e, živimo v e, družbi, ki tega ne e, dovoljuje. Tu so ubili ljudi, Eh, brez vsakršnega razloga ljudi, ki so se udeleževali športne aktivnosti, to je nedopustno in odločno se moramo zoprstaviti temu terorizmu. Gospod predsednik vlade, pozorno sem vas poslušal in ne boste presenečeni, ko vam povem, da se strinjam z vami v mnogih točkah. Predvsem želim povedati, da se strinjam z naslednjimi stvarmi, istočasno vam želim eh, postaviti nekaj vprašanj. Najprej, Evropa je več kot samo projekt, več kot samo ekonomska integracija. Evropa pomeni skupne vrednote in prav imate, ko ste to podarili. Brez Evrope bi danes bilo vse samo še hujše. In to sem že večkrat povedal. Dovolj je, da si pogledamo, kaj se dogaja eh, in kaj se je dogajalo na Islandiji, ki je bankrotirala. Potem, da niti ne omenjam eh, Grčije, Španije. Kje pa bi bili eh, brez nas? Mislim, da se moramo boriti proti ekstremizmom in najboljši način je, eh, da govorimo jasnico, da smo odgovorni, ampak da smo tudi solidarni. In Poleg tega eh, je treba zagotoviti več evropske integracije. Ne smemo se bati tega povedati v težkih časih krize, kjer imajo vsi tendenco, da se zapirajo sami vase. Tu je tudi fiskalna in eh, socialna eh, harmonizacija. To ni grda beseda, kaj ti prinesla bi več kot prednosti. To bi pomenilo tudi večjo moč Evropske unije. Potem so tu vprašanje delovnega časa, dopusta, socialnega socialnih izdatkov, eh, pokojnin. Moramo delati na skupnih podlagah. Skupni trg je ogromno prinesel, ampak obstajajo še vedno razlike med državami in zaradi tega smo bili priča mnogo eh, neželenim očitkom. In vem, o čem govorim, saj sem eh, vodja podjetja. In poleg tega je še, še, 60 milijonov prometa v mojem podjetju, Eh, plačam uh, Eh, plačam en milijon stroškov v obliki prispevkov več, kot pa če bi se moje podjetje nahajalo v kilo. Skratka, potrebujemo fiskalno harmonizacijo, se ne bodo podjetja prisiljena, da bodo šla tja, kjer je manj drago. Potem veliko naših sodržavljanov je izgubilo delovna mesta, veliko podjetij je izginilo. Kolegice in kolegi, problem je pa v tem, da se države članice držijo vsaka zase, ampak one so tiste, ki so odgovorne za reševanje teh problemov. Več Evrope, torej Evrope, ki bo pravična, gospod eh, predsednik vlade. Obstaja eh, brezposelnost, obstajajo pa tudi prosta delovna mesta, ampak problem je v tem, da niso vedno na istem mestu. Zakaj ne bi razmišljali o evropskih rešitvah za brezposelnost? To ni evropska pristojnost. Zakaj pa ne bi sku, eh, skupaj pogledati, kaj lahko Evropa tu naredi? Potem, kar zadeva vprašanje izobraževanja, usposabljanja, raziskav, kohezijske politike. Tukaj imamo v vodje, s katerimi bi lahko spodbudili mobilnost delavcev. E, če nimamo in če ne bomo imeli raziskav na evropski ravni, e, potem ne bo več nobenega smisla, da bomo dajali pomoč posameznim državam za programe, ki niso evropski. Mislim, da moramo biti pogumni in iti v to smer. Potem e, boj proti brezposelnosti mladih. E, tu smo podprli jamstva za mlade in veseli smo, da je tudi vaša mlada, vlada to včeraj potrdila. Večina tega parlamenta je e, naklonjena močni Evropi z močnimi državami in močnim gospodarstvom da pa to dosežemo, moramo izpolnjevati vsa naša pravila. Več transparentnosti, proračuni morajo biti uravnoteženi, primankljaji zmanjšani, ne smemo več živeti nad eh, svojimi zmožnostmi. To moramo na glas povedati. Tako bomo ponovno spostavili zaupanje, potrebna vlaganja. Ampak ali je to dovolj? V tistih državah, kjer je kriza najhujša, so obresti take, da je nemogoče financirati kredite. Bil sem v Grčiji, vodja podjetja, me je vprašal, ali lah, lahko eh, investiram eh, z obrestno mero, ki je med 10 in 12 odstotki. Rekel sem ne, tega ne morete narediti s tako visokimi obrestnimi merami. To pomeni, da v tej državi ni mogoče več ustvarjati delovnih mest. To je tisti resnični problem, s katerim se moramo boriti. Da bomo premagali brezposelnost zlasti mladih, moramo nekaj najti. Vem, mogoče bom koga šokiral, ampak eh, moramo razmisliti o skupni eh, odgovornosti do dela javnega eh, dolga v Evropi za to, da bodo eh, obrestne mere za investitorje iste po celi Evropi. In postavljam vam vprašanje, ali imate mogoče pred očmi kakšno drugo zdravilo. Tako bo mogoče zmanjšati obrestne mere, zmanjšati stroške dela. Eh, zmanjšati stroške dolga in tako bo mogoče ustvarjati nova delovna mesta z novimi investicijami. Taka, del, taka delna mutualizacija pa mora iti z roko v roke z boljšim upravljanjem, z vzajemnimi jamstvi, tako da se bomo izogibali skritim subvencijam. Vsaka država mora zagotoviti eh, svojo eh, likvidnost in kolegice in kolegi, več skladnosti, potrebujemo več integracije in gospod eh, premijer, govorili ste o prihodnosti Evrope in eh, končal bom. Eh, sem, sem pač nekdo, ki mu to veliko pomeni in mi ta čas ni dovolj. Skratka, potrebujemo tretjo pot, to je pa zdrava pamet. Naša zgodovina nam je to dokazala. Bolj, ko bomo delali skupaj, bolj, ko bomo povezali, boljše je to za kontinent in bolj nas bo Evropa ščitila. Najlepša hvala za vašo pozornost. Eh, a kolega Dul. Eh, gospod kolega dol eh, iz svaliste celo ploskanje na tribuni. Ampak žal moram opozoriti na to, da naš poslovnik ne predvideva, da izražate svoje politična mnenja na tribunah. To je pridržano poslancem, ampak razumem, zakaj ste ploskali. To moram tudi povedati. Uh, Besedo eh, dajem sedaj um, predsedniku politične skupine SD eh, Hanesu Svobodi. Eh, gospod predsednik, tudi sam želim na začetku potrditi to, kar je rekel predsednik te hiše. Izražamo simpatijo žrtvam nesreče v Bostonu. Lahko se strenjam s podrobnosti tega, kar ste povedali, kajti za to eh, gre, za kar se moramo boriti. Brezposelnost, socialna situacija, politična situacija, omenili eh, pa ste tudi to, da veliko državljanov v Evropi ne sprejema evropske politike in so vedno bolj proti Evropi kot taki in to je nevarnost. Ne gre samo za specifične, za konkretne politike, ampak moramo upoštevati eh, dvome in pomisleke državljanov, moramo na to gledati resno, brez populizma. Vendar pa moramo biti pošteni tudi do državljanov. Govorili ste o finski situaciji pred nekaj leti. Takrat eh, Finska še ni bila v evrskem območju, ker ga še ni bilo. Ampak sedaj imamo tudi primer Latvije, o katerem se veliko govori. Tu ne gre za težavo evrskega območja. Evrska situacija je drugačna in zahteva drugačno solidarnost in več evropskih rešitev. Drugič, sedaj smo v recesiji, v gospodarske depresiji, ki jo spodbujajo tudi politike Evropske unije. Žal, kako naj prepričamo eh, državljane, da reformirajo trg dela, ko je glavno sporočilo od Evrope sporočilo, ki eh, zagovarja zmanjšanje socialnega tkiva, socialnih eh, dajatev, eh, financiranja izobraževanja. To vse poznate, vem. Ampak ali ste državljane povprašali, kaj si mislijo o trojki in kaj si mislijo o politiki EU v svojih državah? In ustavno sodišče Portugalske je reklo, da je to, kar dela trojka, neustavno. Ampak to vidijo evropski državljani danes in zato moramo svojo politiko spremeniti in to takoj. In prav imate, poštena integracija meni tudi sodelovanje med jugom in severjem. Na, vedno na finskem posku poskušate eh, spodbujati podjetja makroekonomijo, mikroekonomijo. To, eh, to so dobre izkušnje in zakaj ne bi uporabljali tega znanja, izmenjali ta znanje med severnom in jugom in eh, zagotovili spremembe. Vrnimo se k makroekonomski situaciji. Eh, predsednik, eh, podpredsednik komisije se rekle, dobro, naslednje poletje bo boljše, pa potem spet pravimo, bo boljše, ampak eh, potem smo že praktično na koncu tunela, luči pa še vedno ne vidimo in to zato, ker je enostavno ni. Tako Evropo vidijo Evropi. Slabo deluje. Eh, eh, več in več eh, članov trojke se sprašuje, kdo je odgovoren za kaj. Komisija je odgovorna za politike in gospod Ren je odgovoren, ne pa trojka, ne pa mednarodni denarni sklad. To ne gre za demokratično otemeljene institucije. Komisija je tista, ki je postavljena demokratično in končajmo s to igro. Svet se more strinjati, seveda, ampak na ta način bomo to eh, dosegli. Državljane vedno bolj moti to, kar se dogaja, pa to ne samo na Cipru, na portugalskem in drugem, drugih državah. Rast. Potrebujemo več rasti, zato da bomo državljane prepričali, da so reforme potrebne psihološko je nemogoče zahtevati reforme, če ni nobenega upanja, da bo potem, ko bodo reforme izvedene, da bo potem kaj boljše. Ljudje pravijo, ni denarja za rast. Ni denarja? Neodvisna institucija je za nas pripravila študijo. En trilijon denarja se izgubi eh, zaradi davčnih utaj in goljofij v Evropi. Če bi samo del tega davčne uprave iztirjale, bi lahko odplačali dolgove in bi lahko financirali gospodarsko rast, ki jo Evropa tako potrebuje. Sedaj, ko so mediji začeli objavljati te stvari, je celo gospod Cameron rekel, da se je čas buditi in povohati kavo, ampak ni, sedaj moramo kavo ne le vohati, ampak jo tudi popiti in nekaj storiti. Gospod Cameron verjetno včasih pije kofi, eh, kavo ali kot pravi po angliško, eh, po angliško eh, šele takrat, ko pojemo sladico, vidimo, kako je dobra. In tudi gospa eh, Merklova in drugi imajo trenutno eh, različne razlage, ampak mora, moramo eh, zbližati ta stališča ni pošteno, da bogati eh, denar prenesajo v davčne oaze, reveži pa davke plačujejo. Nekaj eh, moramo narediti v Evropi. Zakaj ne bi razmišljali o eh, zakonu eh, poštenega plačevanja davkov, eh, nekaj podobnega, kot imajo eh, v Ameriko? No, eh, Eh, tiste države, ki so bile proti avtomatični izmenjavi podatkov, so sedaj spremenile stališče in seveda podpiramo komisarja Šemeto v njegovem boju proti davčnim goljofijam. In na koncu zelo sem zadovoljen, da se nekaj dela na tem vprašanju, ki je seveda zelo pomembno ampak seveda moramo zmanjšati tudi razlike med davčnimi sistemi v Evropski uniji. Seveda ne potrebujemo enotnega davka, ni to treba narediti, ampak potrebujemo enotno davčno podlago. Veliko podjetij bo šlo iz ene države v drugo samo zato, da bo prihranilo pri davkih in to ne pomeni poštenega ravnanja, poštene obravnave. In Eh, Premijer, eh, zelo bi bil vesel, če bi spremenili svoje mnenje o davku na finančne transakcije, kajti tudi to bi bil del poštene Evrope. Potrebujemo pošteno integracijo. Zakaj se ne bi pridružili drugim državam, ki so se že odločile za davek na finančne transakcije in mogoče vas bodo potem prepričale. In na koncu, ja, hvala lepa. Premijeji, eh, vodje države Evrope so se zavezali na ravni sveta za bolj učinkovit boj proti. Eh, davčnim utajam in upajmo, da bo poštenost, transparentnost, ki je tudi potrebna, upajmo, da bo socialna pravica tudi med eh, prioritetami na programu. Mislim, da lahko uh, prispevamo k pošteni integraciji. Uh, fair integracije želite. To potrebujemo v Evropi, v evrskem območju. V evrskem območju pa to pomeni dosti več integracije kot takrat, ko je Finska lahko svoje primere reševala sama. Torej, finski primer, finski model da, ampak finski model na transparenten način v evrskem območju in to bo dobro za Evropo. Hvala. Hvala eh, za Alde, eh, predsednik Verhofstadt. Hvala, gospod predsednik, gospod premijer. To, kar ste rekli in to, kar je povedal gospod Barozo o napadu na Bostonu, temu se lahko samo pridružim. Hvala, gospod predsednik vlade, za vaš nastop, za vaš govor. Vem, da ste strokovnjak za boj proti evroskepsi kaj ti imate opraviti tudi s pravimi finci in veste, kako ravnati z njimi, vendar bodimo pošteni. To je seveda tudi pravi trenutek, da prepoznamo, da ta razprava ni samo finski problem in tudi ne samo tradicionalno britanski fenomen, ta evropski skepticizem, s katerim se soočamo. E, vemo, da je V Nemčiji je bila ustanovljena nova stranka, alternativa za Nemčijo, to je euroskeptična stranka, ki želi, da Nemčija opusti evro in eh, vendar pravzaprav oni ne eh, eh, želijo alternative za Nemčijo, temveč to, kar predlagajo samomor za Nemčijo. Mislim, da je neumnost to, kar predlagajo. Torej, da bi imeli severno evroobmočje in južno evroobmočje in da bi se vrnili tudi na stare nacionalne valute. To je na vsak način razpad evra, kar predlagajo. Mislim, da je pravzaprav pravi trenutek, da to izpostavimo. Če je ena država v Evropi ki želi tak scenarij in če želi druga država, če bo druga država trpela zaradi takega scenarija, je to pravzaprav Nemčija. In alternativa, ki jo Nemčijo predlaga, je tragedija za Evropo in za Nemčijo. To je pravzaprav zlom nemškega izvoznega stroja. To je lahko smrt eh, in konec eh, nemškega čudeža. Naj še nekaj povem in mislim, da je to dokazano. Imam tu študijo eh, ING-ja, to je druga največja banka na nizozemskem z izpostavo v Londonu, se pravi, stvar je narejena v eh, londonskem sitiju in to je najboljši kraj za take analize, kaj ne. Eh, Se pravi, to je neodvisna analiza iz Londona, ki kaže, da bi zlom evra povzročil tudi eh, zlom eh, v Evropi. In prva žrtev bi bila seveda Nemčija. Kakšne so številke v tej študiji? Eh, morda bi morali narediti 80 milijonov kopij eh, in to bi morali poslati vsakemu nemškemu državljanu osebno. Gospod Eh, eh, vendar o tem moramo govoriti s proračunskim odborom. Posledice so jasne. V študiji, ki so jo naredili v Londonu, pravijo, eh, da bi pač prišlo do devalvacije valute za 20 odstotkov pri nemški valuti in nemška vla, luta, nemška marka eh, bi pravzaprav bila na isti ravni kot eh, nemški dolar. Tako bi izgubila 20 odstotkov svoje vrednosti. To bi seveda vplivalo na izvoze energi, in energijo, ki bi postali predragi. In ta študija tudi pokaže, da bi zlom evra povzročil zmanjšanje nemškega BDP-ja za 10 odstotkov v dveh letih. Naj še enkrat ponovim, to ni alternativa za Nemčijo, to, kar smo videli. To bi bil samomor za Nemčijo, mora za Evropo eh, in tu bi seveda trpelo tudi Združeno kraljestvo. In eh, ta študijo pravi, da bi med velikimi eh, žrtvami bilo tudi Združeno kraljestvo, ki bi izgubilo pet odstotkov BDP-ja, če bi prišlo do tega zloma v Evropi. Mi ne potrebujemo eh, alternative za Nemčijo, mi potrebujemo alternativo za Evropo. To je politična eh, unija, prava evropska vlada, prava eh, evropska zakladnica in strinjam se tudi z gospodom eh, Dolom, ki je govoril o trgu obveznic, potrebujemo seveda tudi bančno unijo. Torej, mi smo sedaj na križišču in eh, ali bomo postali Evropski združeni narodi, eh, se pravi, eh, eh ali pa bomo postali združene države eh, Evrope in eh, to sta pač možnosti, ki sta pred nami. Eh, Eh, hvala lepa, gospod Ferhofštad. Sedaj pa za zelene predsednik Kon Bendit. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi. Nadaljeval bom tam, kjer je eh, se gospod Ferhofštad ustavil. Torej, gospod minister, 3600 krat ste uporabili besedo pravilo. Dobro. Pravila so podlaga za demokracijo demokracijo. V skupnosti pa imamo neko pravilo, eh, ki je bolj pomembno od računskih pravil in to je pravilo solidarnosti. Tudi vaša država, Finska, je država, ki je imela zelo močno socialno eh, kohezijo, zelo močno solidarnost. To nas je impresioniralo. Ko pa pridete v ta evropski prostor, se eh, vaše razumevanje eh, nekoliko spremeni, imate nek eh, severni hlad v sebi, no to je normalno za Finsko. Občutek imam, da včasih ne razumete, kaj se dogaja v Evropi. Saj veste, včasih imam vtis, eh, da govorite kot predstavnik Nokije. Vem, da imate njihov telefonček, ste pravi finec, dober finec kaj drugega bi pač imeli. E, torej, v zvezi s tem ni težav. Vendar s tem želim povedati naslednje. Danes ne boste imeli solidarne Evrope, če ne boste imeli evropskega proračuna. To je bilo rečeno. Odgovornost, eh, integracija, eh, nacionalna neodgovornost in v krizi potrebujemo to eh, skupno odgovornost in tu potrebujemo tudi nek evropski proračun. In če jutri ne bomo zagotovili Eh, da bomo dobili pravi evropski proračun, kjer ne bo šlo samo za nacionalne prispevke, temveč kjer bomo imeli lastna sredstva. Eh, torej, naj vam povem naslednje. Eh, kaj je bila največja zmaga gospe Tečer? Največja Zmaga je bila, da je imela 27 otrok in vsi otroci so pravzaprav govorili isto kot ona. Hočem svoj denar nazaj in to je pravzaprav evropski poraz. In eh, to, kar pač pravite o evropskem proračunu, je poraz za evropsko solidarnost, za evropski proračun in eh, mi pravzaprav nočemo sodelovati v tem porazu. Zakaj? V tej krizi proračun, ki ga predlagate eh, z zmanjšanjem strukturnih sredstev za 20 odstotkov za Grčijo, to ni Eh, pametno. Za 25 odstotkov se zmanjšajo strukturna sredstva za Portugalsko. No, to je zlobno. In uh, eh, Josef Dol, uh, ki je del Evropskih zelenih, uh, je dejal, če ne bomo predlagali nečesa, s čemer bomo zmanjšali breme dolga in seveda lahko rečemo, uh, Eh, to je krivda grške vlade in podobno. Vendar ne smemo pozabiti, narod plačuje uh, sedaj eh, za te težave. Mi moramo torej uh, imeti nek skupni sklad, s katerim bi zmanjšali breme dolga. Če bi Italija eh, plačevala en odstotek manj za svoj dolg, bi imela 20 milijard. S tem bi lahko ponovno zagnala svoje gospodarstvo. Se pravi, evropska solidarnost zahteva tudi nek skupni eh, sklad za dolg. Na ta način se bo zagotovilo, eh, da bodo države ponovno zagnala svoje gospodarstva. Torej, obstaja pomembno pravilo. Če pustite narode, da se zaženejo v zid, če bodo imeli ne sprejemljive ukrepe, eh, ne bo pač zmagal razum. In to je nekaj, kar si morate tudi vi zapomniti kot eh, finski premije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Konbendit, eh, sedaj za evropske konzervativce in reformiste, gospod Kelahan. Hvala lepa. Naj se pridružim tistemu, kar so tudi povedali drugi, naj izrazim sožalje in sočutje z našimi ameriškimi prijatelji ob napadu v Bostonu včeraj. E, tudi prejšnji teden je bil zelo žalosten za mnoge konzervativce zaradi smrti Margaret e, Teča. Prav gotovo bi bila vesela, če bi, jo, e, če bi slišala, kako jo danes citira Daniel Cohn-Bendit. In poglejmo pravzaprav tudi v preteklost. Zanimivo je, kako so njene izjave relevantne za današnji čas. V svojem govoru je nekoč rekla, da moramo sedaj skleniti naslednje korake in ne smemo pravzaprav, da bi nas eh, uničevali utopični cilji. Utopije ni in tudi ne vem, ali bi nam bila všeč, če bi se uresničila. In danes želijo pravzaprav nekateri tudi abstraktne, utopične eh, koncepte za Evropo. Več Evrope je za njih edini odgovor. Gospod premije, eh, mislim, da ste zastavili dosti bolj eh, realistično pot. Moja skupina vam bo čestitala tudi glede vaše ga pristopa do proračuna. Upam, da boste lahko tudi prepričali svoje kolege iz ELS eh, e in kritizirajo vas seveda tudi eh, iz opozicije zaradi davka na finančne transakcije. Eh, torej, V Evropski uniji smo se oddaljili od konkurence odprtega trga, ki ga je zahtevala eh, eh Margaret Thatcher. Šli smo v smeri harmonizacije in reguliranja. Eh, gospod Farhojgen je ocenil, da to stane pravzaprav. Eh, Evropo 600 milijard eh, evrov in to je nekaj kratnik finskega proračuna. Dejstvo je pa, da stvari delamo po starem. Einstein je dejal, da je norost, da vedno delamo vse na isti način in se čudimo, če rezultat ni drugačen. E, torej, mi smo šli v to utopijo. Šli smo v projekt eh, in nismo razmišljali o gospodarskih posledicah. Dobro, eh, soočili smo se s krizo, vendar Evropa je trdnjava na pesku in eh, tudi Jacques Delors je pravzaprav že vedel, v katero smer se gibljemo. In dobro bi bilo, če bi naprimer, pogledali, kaj se je že leta 2006 eh, zgodilo tu v parlamentu. Eh, leta 2006 eh, je gospod Verhofstadt, ne vem, kaj se je z njim zgodilo, eh, imel mini tečerovski eh, govor. Eh, dejal je pač, da ni več pravih federalistov eh, in podobno. Če bi bili eh, nacionalni voditelji pred 15 leti bolj iskreni, danes ne bi bili v situaciji, v kateri smo. Eh, in, eh, dejstvo je, da so stroški te utopije zelo visoki. E, mi vemo, kako so nepriljubljena reševanja drugih e, držav. In zlasti tudi, če se ogledamo geografijo. Ne vem, ali Finci želijo, da bi denar e, njihovih davkoplačevalcev šel v druge e, e, kraje. Mi moramo biti iskreni z našimi ljudmi. Treba je povedati, koliko stane članstvo eh, v Evropi in pri evru. In mi moramo sprejeti odločitve. Dokler se ne bomo odločili, se ne bomo pač mogli osredotočati na prave izzive, se pravi ohranjanje konkurenčnosti v tem eh, svetu. Gospod eh, Bolkenstein, ki je prejšnji teden dejal, da je evro pravzaprav uspavalna tableta, zaradi katere je Evropa zadremala in ni skrbela za svojo konkurenčnost. E, no, mislim, da moramo e, odpravljati birokracijo, moramo pravzaprav osvoboditi trg dela, mi moramo okrepiti naše gospodarstvo, potrebujemo e, vidko državo in če se lahko nekaj eh, naredimo od eh, eh, Margaret Thatcher je, da so spremembe možne, če se borimo za njih. Torej mislim, da potrebujemo pravo željo po spremembah. Evropska unija mora zgraditi svojo ekonomijo. Treba je pač napraviti vse reforme, ki so v skladu z današnjico. Ne smemo ponavljati istih napak iz preteklosti. Mi moramo spraviti Evropo v novo smer. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Kellenen, sedaj za EFD, gospod eh, Terho. Ja tervetuloa europarlamenttiin, pääministeri Katainen. Eh, dobrodošli, gospod Katainen, v Evropskem parlamentu. Ko bo kolega končal, bom jaz nadaljeval. Ja, gospod Verhofstadt, besedo ima sedaj gospod Terho, prosim. predsedniku vlade Katajnenu bi rad eh, izrekel dobrodošlico v Evropskem parlamentu. Govoril je o pravični integraciji v Evropi. O tem prav gotovo obstajajo različna mnenja. Eh, razlike v dohodku prav gotovo niso pravične. Govorili ste tudi o notranje političnih temah na finskem. Koliko pravičnosti je pri teh? Tu v Evropskem parlamentu lahko govorimo odkrito in mi smo tudi slišali vaše vizije. Lahko seveda sprejmem vaše temeljne usmeritve, vendar. Rad bi tudi vedel, kako to vpliva na naše državljane. Angela Merkel je dosti krat govorila o svoji želji, da bi prišlo do močnejše integracije Evrope in da bi eh, Evropa postala federalna država. Vendar obstajajo seveda tudi drugačna mnenja o prihodnosti eh, Evrope. Gospod minister, ali nam lahko poveste, kaj je za vas pravična integracija? Ali to pomeni, da naj bi iz Evrope naredili federalno državo? Ali bi bila to pravična integracija? Mislim, da moramo pa zaprav okrepiti skupno odgovornost. Vprašanje pa je, ali bomo sledili britanske ali pa eh, nemški eh, liniji. Hvala lepa sedaj za GUE NGL gospod Gustafsson. Hvala lepa. Tudi jaz bi rad izrekel sožalje ob eh, teh grozljivih dogodkih v Bostonu včeraj. Eh, rad bi tudi prisrčno pozdravil gospoda premijeja Katajnana v Bostonu. Evropskem parlamentu, sem deveti na tem seznamu in moram reči, da Švedska in Finska nista zgolj sosedi in da samo geografsko blizu, mi imamo tudi tesne odnose. In eh, jaz imam zelo tesne stike eh, s Finsko, kajti na Finskem sem rojen, preden sem se preselil na Švedsko. GUE NGL je pri tej ostri kritiki proti neoliberalizmu v Evropske uniji enotnega mnenja. To je politika, kjer so v ospredju interesi bank in eh, navadni ljudje se soočajo z manjševanjem plač, eh, brezposelnostjo, to se zanemarja. 27 eh, odstotkov brezposelnih v Evropi, vsak četrti v, je med mladimi brezposeln. V Španiji, v Grčiji je vsak drugi eh, eh, mladostnik brez delovnega mesta in mednarodni rdeči križ tudi pravi, da je velik del Evropske unije soočen z revščino, pomankanjem hrane. Na jugovzhodu Evrope je situacija tako težavna, da smo imeli nekaj podobnega samo v letih pred svetovno vojno. E, torej, e, Mednarodni rdeči križ pravi, da bodo naslednja leta zelo težavna. Med naslednjimi eh, Eh, poraženci bodo pač eh, ženske eh, in prišlo je pravzaprav do uničevanja njihovega trga dela in s tem se odpravlja tudi podlaga za njihovo gospodarsko neodvisnost. Ženske potrebujejo tudi zelo močno socialno infrastrukturo, se pravi varstvo otrok, varstvo in oskrba starejših. Dosti krat pa se dejansko skrb za to prepušča samo ženskam. In spričo tega sem tudi vesel, da je eden izmed glavnih ciljev, da se odpravijo vrzeli v eh, dohodku na finskem, vendar bi to moralo veljati za celotno Evropsko unijo. Zato imam tudi vprašanje za vas. Ali lahko uh, uh, finska uh, vlada stori nekaj za to, da se bori proti brezposelnosti in razlikam v dohodku. Kaj lahko storite, da bo to tudi osrednja tema v Evropski uniji? To priložnost bi tudi rad izrabil za posem drugačno vprašanje. V svojem vladnem programu ste dejali, da je Eh, vaša vlada za davek na finančne transakcije. Kljub vsemu eh, pa ste se odločili, da se ne boste pridružili enajsterici držav, ki bo uvedla ta davek. Zakaj ste se to odločili tako? In eh, Gospod premijer je v svojem govoru tudi dejal, da potrebujemo več Evrope. Jaz bi morda raje dejal, da potrebujemo drugačno Evropo. Hvala lepa gospod Gustafsson, sedaj za samostojne eh, gospa Sinclair. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se pridružujem tistim, ki so izrazili sožalje eh, žrtvam v Bostonu. Eh, terorizem ne, ne sme uspeti in mu ne bo nikoli uspelo. Ampak danes se pogovarjamo o prihodnosti Evropske unije. In naj povem, da se ponavadi potrudim povedati svoje mnenje v eni minuti. Ampak, kakšno prihodnost si želimo? Ali si želimo uh, model eh, Sovjetske zveze, ki je ignoriral mnenje ljudi? Ali uh, bomo kradli prihranke navadnih ljudi, kot se je to zgodilo v Cipru? Pomislimo potem na severni Cipr, na eh, in na eh, nemogoč položaj. Tam je to prihodnost Evropske unije. Očitno nimamo demokratičnega mandata v Evropski uniji in Evropski uniji je spodletelo. In zato bi moralo eh, moral Združeno kraljestvo kar se da hitro izstopiti. Hvala lepa. Dobro ministerski predsednik, malo se boste počutili tako kot na finskem, kajti naslednji govorniki so eh, Gorhola, Jakonsari, Jetenmaki in Hasi, to je tako kot v finskem parlamentu. In to so kar štiri kolegice, ki bodo govorile druga za drugo. Najprej gospa Korhola. Naj pa povem, gospa Korhola, malo bom moral gledati na uro, kajti prosim, da spoštujete časovne omejitve. Gospa Korhola, poskusila bom, hvala lepa spoštovani gospod ministerski predsednik. Prav je, da ste spregovorili o pravični integraciji v Evropski uniji v času finančne krize. Populisti v številnih državah članicah izražajo svoje mnenje. Mi v naši politični skupini pa si želimo, da bi v Evropi spodbodili eh, gospodarstvo in da bi se ukvarjali z resničnimi eh, problemi. Kar je povedal gospod Dol na Hrvaškem, je bilo to, da se je treba osredotočiti na gospodarstvo, zato da bomo lahko uvedli tudi socialno politiko. Treba je ustvariti rast, zato da bomo lahko ustvarjali delovna mesta. Sedaj pa bom nadaljevala eh, v finščini. Treba je ustvariti delovna mesta. Anglija je vedno dejala, da želi svoj denar nazaj. Ampak Seveda se ne mora vas denar stekati v Bruselj, ampak seveda si vsi želimo naš denar nazaj. Ampak to si želimo v obliki dodane vrednosti, v obliki zvišene vrednosti. Ampak to nam ne bo uspelo, če, se, če ne bomo spoštovali skupnih eh, vrednot Evropske unije. In zato tudi eh, podpiram to, kar je povedal finski ministerski predsednik. Poglobitev skupnega trga ni prav zanimiva eh, tema, ampak eh, kaže tudi nekaj, kar se takoj odraža tudi v denarnicah davkoplačevalcev, kajti to bo, če želimo ustvariti delovna mesta, potem potrebujemo digitalni notranji trg. In tukaj je Finska odigrala pomembno ulogo. In želim čestitati Finski. Mm. razvoj digitalnega trga pa ni bil tako hiter, kot smo si želeli in zato so odgovorne države članice. Ta hip sem poročevalka v senci moje politične skupine za direktivo o skupnem upravljanju avtorskih pravic. Govorila sem se številnimi um, um, deležniki in naj povem sledeče. Treba je ustvariti delovna mesta in zato moramo podpreti vlogo ponudnikov vsebin, kajti ti igrajo zelo pomembno vlogo. Oni so potrebni. Potrebujemo pa tudi izboljšanje pogojev eh, ponudnikov vsebin na spletu. Seveda moramo ohranjati tudi kulturno in jezikovno raznolikost predsednik, prekinjam govornico. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim vas, da se usedete. Hvaležen pa bi bil tudi tistim, ki pridajo v dvorano, da se usedajo in da se odeležijo razprave. Hvaležen bi bil, če bi pomočniki v dvorani tiste, ki tega ne spoštujejo, opozorili na to, kajti smo še sredi razprave. Torej, naj ponovim. Pomočniki v dvorani, prosim, vstopite v dvorano in prosite kolege naj se usedejo in naj se odeležijo razprave ali pa naj ostanejo raje zunaj dvorane. Gospod Svoboda me je vprašal, zakaj sedaj ministerski predsednik Finske ne odgovarja zdaj med prvo in drugo rundo kajti eh, po, šefi političnih skupin so mi signalizirali, da ne bi imeli skupno splošno razpravo. Eh, tak odgovor sem dobil gospod Svoboda. Saj veste, kako sem navdušen nad eh, rundo generalnega sekretarja in očitno je to rezultat teh pogajanj oziroma teh pogovorov. Sedaj pa dobi besedo gospod Jakon Sari. Gospod predsednik. Poslanec Terho je mizerskemu predsedniku postavil težka vprašanja. Sama bi rada postavila umestno vprašanje. Gospoda Terha bi rada vprašala, kakšno je njegovo stališče in pa stališče njegove politične skupine o Evropski uniji. Ampak najprej bi se rada zahvalila gospodu ministerskemu predsedniku Finske, kajti na Finskem in v Evropskem parlamentu je sprožil razpravo o prihodnosti Evropske unije. In mislim, da je izredno pomembno govoriti o tem, zlasti v tem trenutku, kajti evroskeptiki sedaj obvladujajo vzdušje. Sprejeti moramo zelo daljnosežne odločitve in sedaj se to postavlja pod vprašanje. Naprimer, prosto gibanje in pa vrednote, demokracije, vse to se postavlja pod vprašanje. Imamo pa tudi dobre primere za razpravo in pa za pomen državljanov v tej razpravi. Naprimer, razprava o davčni otaji, o davčnih oazah in podobnem. To je razprava, ki smo jo sedaj sprožili in ta razprava še pred nekaj leti ne bi bila možna. Luksemburg pa tudi druge države, celo David Cameron eh, se sedaj pogovarja o tej temi. In celo on je dejal, da je potrebna davčna poštenost in da eh, mu je ta tema zelo pomembna. V Dublinu je bil dosežen napredek na tem področju prejšnji teden in tudi to zelo pozdravlja. Želim postaviti vprašanje, ki, eh, ga, ki sta ga postavila že gospod Gustafsson in pa eh, predsednik eh, socialistov. Ali bi bilo možno, glede na to, da želimo preglednost, glede na to, da si želimo poštenosti in pa glede na to, da zahtevamo moralo, ali bi bilo možno, da bi finska vlada uh, uvrstila na dnevni red tudi razpravo o davku na finančne transakcije, kajti to je zelo pomembno sredstvo v boju proti davčnim oazam. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Alde naslednja govornica. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Katajnu, da je prišel v Evropski parlament. Ministerski predsedniki držav članic so za nas zelo pomembni gostje. Seveda se ne strinjamo vsi, ampak pričakovala bi konkretnih vizij, kajti potrebujemo vizije. Pred enim letom je bila to še zelo oddaljena eh, vizija, da bi se spoprijeli z davčnimi oazami. Danes pa je to možno, ampak za to potrebujemo voljo. Komisija je dejala, da sta davčna konkurenca in pa davčna utaja za države članice nekaj, kar sproža milijardne izgube. Potrebujemo vizije za to, da bi odpravili davčne oaze. države članice so podprle bančno unijo. Boj proti korupciji in boj proti davčnim oazam eh, pa še eh, nista bila deležna dovoljšne odločnosti. Gospod predsednik, Evropska unija se ukvarja tudi s svojo prihodnostjo. Gre za vprašanje, ali bomo sposobni ustvariti federalno državo, zvezdno državo, ali bomo odpravili lahko strukturne težave Evropske unije. In od vas bi si želela konkretnih rešitev, kajti prav zato potrebujemo konkretne predloge. Sedaj pa kolegica Hasi. In kolegice in kolege bi še enkrat pozval, da se usedajo. Gospa Hasi. Gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Davčna otaja stane milijardo eh, evrov za Evropsko unijo. Med, eh, čezmejne mednarodne eh, akcije eh, podjetij so vedno lažje, ampak hkrati nam ne bo to nič pomagalo, če ne bomo odpravili tudi davčnih oaz in pa davčne utaje. Poskrbeti moramo za to, da ne bomo zašli v konkurenco pri nižanju davkov, kajti za prihodna leta potrebujemo tudi dokaz za to, da bo Evropska unija poskrbela, finančno poskrbela za uh, navadne ljudi in zato se moramo boriti proti davčnim oazam in pa uh, davčnim utajam. Zato se zauzemam tudi za davek na finančno transakcijo. Zelo obžalujem, da se je fina, uh, finska uh, vlada odločila ravno za to kon konkurenco. Hvala lepa, sedaj pa gospod Fontana. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Nekdo je v, dajal, eh, v razprave dejal, da se čudi, da je vedno več populističnih eh, gibanj v Evropi, ampak očitno smo ravnali napačno, sicer do tega razvoja ne bi prišlo. Razlog pa je v političnem razvoju v moji državi. Evropska politika ni bila prav daljnosežna. Evropska unija bi morala posebej spremeniti svojo politiko, pri tem imamo v mislih eh, trgovinsko politiko. Zaščititi moramo naše proizvode, ne smemo dovoliti eh, izkrivljene konkurence iz vzhodnih držav. Imamo tudi številna varnostna vprašanja in tudi, tudi tega ne smemo pozabiti. Pomislimo tudi na evro. Evro ne deluje tako, kot uh, smo si zamislili. To velja zlasti za uh, južne evropske države, pa tudi ECB bi se morala več ukvarjati s podjetji. Treba je podpreti tudi ulaganja. In sedaj še zadnje vprašanje. Zakaj ne bi milijarde evrov, eh, ki jo bomo sedaj namenili pristopu Turčije, eh, raje za eh, podjetja in pa za delovna mesta? Hvala lepa. Zelo smo se zakasnili pri razpravi, se opravičujem. Sedaj pa gospod Brons. Hvala lepa. Že, 20, že 26. marca je ministerski predsednik Finske imel govor. Govoril je o enkratnosti evropskega razvoja, govoril je o evropskih vrednotah. Bilo je tudi govora o svobodi govora in tako naprej. Po drugi strani pa države zapirajo ljudi, ki želijo izvajati svojo pravico. Potem pa je eh, ministerski eh, predsednik Finske dejal, da je tudi regionalna integracija na dnevnem redu. kako, kaj bo dosegla regionalna integracija? Odpravila bo eh, meje za eh, trgovino ne samo eh, znotraj regije, ampak tudi med regijami. In povedal je, da mora biti Evropa v tej trgovini konkurenčna. Dejal je, da je treba znižati stroške dela. Predsednik prekinja govornika. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospa Gal Pelc v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod ministerski predsednik Katajnen. Zahvaljujem se vam za vaše misli in hvala lepa tudi za to, da ste opozorili na integracijo in pa na verodostojnost. Naj povem, da se strinjam z vami tudi glede tega, da bodo naši predloge koristili šele takrat, ko bodo del integriranega sistema in ko bodo del razvitega mehanizma za obladovanje krize, da bi okrepili svoje gospodarstvo, moramo napraviti konkretne korake. In sicer takšne korake, eh, katerih posledice bomo čutili tudi eh, kratkoročno. Žal pa imam občutek, da Evropska komisija izdeluje vedno nove predloge, eh, podaja vedno nove ideje. Ampak ki je praktična uporabnost teh idej? To je vprašanje. Breme pa še vedno nosijo države članice in pa davkoplačevalci. Vesela sem, da je na dnevnem redu tudi brezposelnost mladih. Dejstvo je, da moramo prisluhniti mladim, ampak mislim, da se nismo dovolj hitro odzvali na probleme mladih in eh, tudi učinki naših eh, ukrepov so omejeni. Mislim, da bi morali ta proces pospešiti. In sicer ne tako, da podajamo vedno znova nove ideje in nove predloge, pri tem pa spregledamo uh, praktičnost leteh. Potrebujemo konkretne predloge. Narediti moramo seznam problemov in si pogledati, kje so težišča. Strinjam se eh, eh, s eh, tem, da potrebujemo skupna pravila in pa pošteno integracijo in eh, na tej podlagi lahko razmišljamo tudi o skupni prihodnosti. Eh, ta razmislek mora biti odgovoren, predtem pa ne smemo spodkopovati naših lastnih vrednot. In to velja tako za sedanjost kot za prihodnost.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 Vsak peti mladi evropejec je brezposeln in videti je, da kriza nima eh, konca in je, brezposelnost eh, v Španiji je više, kot je bila kdajkoli prej. In eh, tudi plače mladih znašajo 45 odstotkov plač starejših. Brezposelni mladi eh, so tisti, ki jih imenujemo nekako ljudi v težavnem položaju, kajti to je postal že socialni razred z vsemi svojimi značilnostmi. In kmalo bomo imeli že slogan eh, Združite se ljudje v težavah eh, v celotni Evropi. Vedno je bi, v preteklosti je bilo rečeno, da potrebuje delovni razred, razred hva, eh, hrano in pa streho nad glavo. Evropa mora spoznati, da potrebujemo rešitev za brezposobnost mladih. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Štadler. Gospod predsednik, ministerski predsednik, eh, vaš govor me je pretresel. V Evropi imamo finančno krizo, krizo brezposobnosti, imamo strukturno krizo. potrebno integrirani energetski trg, ste dejali, o tem moramo še razpravljati. Potem pa ste predlagali še konkretno obramno politiko. Kako pa boste z obramno eh, politiko reševali to krizo? Potem ste predlagali nadaljne širitve, ampak še prejšnjih eh, širitev Evropske unije nismo prebavili. Kako boste na ta način rešili krizo? Niste izdelali niti enega predloga o tem, kako bi eh, rešili krizo. Predstavili ste zgolj utopije, dejali ste, da želimo Eh, obramno politiko, ampak jaz kot Avstrijec to zavračam. Poleg tega niste sposobni pomagati mladim eh, v Južni Evropi. Za mm, obramno politiko Evropske unije ne boste ustvarjali delovnih mest. V Evropi gre za to, da moramo ustvarjati konkurenčno, zato da bomo ustvarjali dobro gospodarstvo, ne smemo pa izdelovati norih predlogov o skupni obramni politiki. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Evropske ljudske stranke gospod Mičel. Um, gospod predsednik, če želimo vedeti, kam gremo, se moramo spomniti, odkot izviramo. In naprimer, 30-letni moški iz eh, Litve sploh eh, ne ve, kaj je to berlinski zid. Več moramo eh, mlade poučevati tukaj vrčujemo na mesto, da bi uvajali konsolidacijo. Predvsem, gospod predsednik, pa smo spodleteli pri tem, da bi dali ljudem upanje. Ne mislim praznega upanja. Ne povemo ljudem, zakaj počnemo stvari, ki jih počnemo. Dolgo ljudje niso verjeli, da lahko Evropska centralna banka eh, zaščiti valuto. Treba je zagotoviti, da Evropska investicijska banka se bo uporabila kot naše sredstvo za to, da bomo dali upanje in spodbudo. Ne potrebujemo zgolj stabilnosti, potrebujemo tudi spodbude in okrepiti moramo spodbude za to, da bomo ja, spod, uh, eh, spodbodili gospodarstvo. Gospod predsednik, imam še 30 sekund? Imam. Hvala lepa. Glede na položaj, v katerem so, naj povem sledeče. Sedaj imamo Evropsko Nemčijo ali pa Germansko Evropo. To se je zgodilo po pacu eh, Berlinskega zidu in potem smo hitro uvedli evro raz, eh, na, nadzor bank, dokapitalizacija bank. To bi morala biti zadnja dva koraka v tem postopku, ki se je takrat začel. Sedaj pa potrebujemo spodbude. Evropska investicijska banka pa bi bila lahko orodje za to. Hvala lepa. Gospod Kilam. Najlepša hvala. gospod premije, za vaše sporočilo s pragmatičnim optimizmom, kjer se ne opiramo na nove izume, temveč eh, kjer se držimo skupnih pravil in vrednot. Eh, povedali eh, ste nekaj istočnic. Najprej preglednost. Rečeno je bilo, da se bo zelo veliko eh, izgubilo zaradi izogiba plačevanja davkov. Mi potrebujemo verodostojne in eh, zanesljivo informacije, sicer ne bomo vedeli, eh, kje stojimo. In mi smo pravzaprav marsikaj eh, že imeli za rešeno, potem so se stvari spreminjale. Drugič, solidarnost, to je navadna beseda, vendar solidarnost eh, mora iti v dve smeri. Obe strani morata pravzaprav prevzemati obveznosti in pomagati v vzdušju za upanja. To je potrebno seveda tudi za resne reforme. In še enkrat, potrebujemo informacije o tem, kje stojimo, kakšna je naša situacija. E, mi moramo vedeti, koliko je razpoložljivega denarja in mi se moramo tudi vprašati, kako bomo morda z reformami eh, ustvarili več denarja. Eh, Tisti, ki želijo pač več denarja, e, teh je verjetno več tistih, ki delajo za več denarja. Eh, In tretjič, demokratizacija. Več ljudi mora pač doseči določene rezultate. Eh, nekateri so eh, eh, citirali Margaret Thatcher, ki pač pravijo, davki so tudi zato, da se jih spreminja, da jih spreminjajo politiki. Hvala lepa. Gospe in gospodje, prosim, da se res usedete na svoje mesta in da poslušate gospoda premijeja Katajnena. V tej dvorani se prehaja kakih 50 kolegov, ki imajo pač svoje eh, bilateralne pogovore in eh, sestanke delovnih skupin. Ne vem, gospe in gospodje, kaj si mislijo poslušalci na tribuni. Eh, kakšen je njihov tis. Mislim, da ni dostojno, da govorijo kolegi, velika večina kolegov in kolegic pa počne druge stvari in eh, ne posluša razprave. To se mi zdi nedostojno. Beifallskundgebungen auf den Tribünen sind normalerweise ploskanje na trebuni je načeloma prepovedano, vendar se vam zahvaljujem. Sedaj pa besedo dobi gospod eh, premijer Katajnen. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, hvala lepa za vaše komentarje. Eh, ta raznolikost mnenj me spominja tudi na razprave v naši koaliciji šestih strank. Eh, ena vlada tu povezuje zelo veliko različnih mnenj in jaz poskušam pač najti kompromise med različnimi vrednotami in mnenji in poskušam najti pač, kakšna je prava pot naprej. Imamo pa tu seveda neko razliko. Eh, gospe in gospode, tudi jaz bi rad citiral Margaret Thatcher. Mnogi med vami so uh, citirali uh, Tečerovo, ki je rekla, da peni ne kapljajo z neba. In mislim, da se lahko strinjamo z njo glede tega. E, naj komentiram nekaj stvari in sicer Unija, ki temelji na pravilih in vladavina prava. Unija, ki temelji na pravilih, seveda ne predstavlja nekega hardlinerskega mišljenja v Uniji. Mi potrebujemo trdno podlago in moramo pravzaprav živeti v skladu s pravili. To je bistvo demokracije. Predstavljamo si nogometno ekipo, ki bi igrala nogomet brez, brez pravil to ne bi bilo smiselno. In eh, mi imamo pač eh, unijo vrednot, unijo demokracije in mi moramo živeti v skladu z našimi skupnimi pravili in mi moramo pač eh, spoštovati vladavino prava. Kaj ti sicer ne bomo imeli ničesar, bomo pač neka ekipa, ki sicer lepo govoriči, ni pa predana skupnim ciljem. In zaradi tega govorim pač o tej. Eh, podlagi, eh, ki je sestavljena iz pravil in o vladavini prava. Vsi smo zaskrbljeni zaradi prihodnosti države blaginje. Skrbimo uh, zaradi varčevanja in ne vemo, kakšni bodo učinki na našo družbo, vendar mi moramo biti konkurenčni, dovolj konkurenčni, zato da bi zaslužili dovolj denarja za državo blaginje. Država blaginje pa je seveda tudi predpogoj za enake možnosti za vse. Moja država je zelo odvisna od zunanje trgovine. 50 odstotkov našega prihodka prihaja iz zunanje trgovine. To pomeni za to, da bi imeli dobro eh, državo blaginje, da moramo biti konkurenčni ne samo znotraj Evrope, temveč tudi globalno. Država blaginje zahteva veliko denarja in tega ne moremo pravzaprav zaslužiti samo z davk denarjem davkoplačevalcem. Ta denar moramo zaslužiti zunaj. Mi moramo poskrbeti za našo konkurenčnost vsako leto. To je bistvenega pomena za krepitev države blaginje, ki daje enake možnosti vsem to je eden izmed razlogov, zakaj smo pravzaprav eh, tudi prilagodili pravzaprav naše dohodke eh, in prihodke, naše davke v preteklem letu. Mi moramo pač poskrbeti za to, da bi bila naša država bolj konkurenčna v globalnem smislu. Na finskem imamo zelo dobro izobraževanje, imamo zelo dobre eh, inovacije, investirali smo dolga desetletja v državo blaginje in sedaj seveda želimo eh, imeti nek eh, dobiček iz vsega tega. In fiskalna disciplina je pravzaprav najboljši prijatelj države blaginje. To ni neka teorija, to je zdrava pamet. Nekateri kolegi so omenjali eh, dolg Mislim, da smo že imeli euroobveznice eh, in da smo videli, kakšni so eh, rezultati. V prvem desetletju obstoja eh, Evropske unije so vse države dobivale denar in posojila ob isti ceni. To pomeni, da smo to že imeli in skupni dolg pravzaprav ni rešitev za naše sedanje probleme. Mi potrebujemo mi bi potrebovali neko spremembo pogodbe za to. Ne, mi potrebujemo pravzaprav nove rešitve in dolgoročne rešitve. Če bi imeli ob euroobveznice, če bi jih želeli uvesti, je to tako, kot če bi uvajali vero brez hudiča. E, Med klic iz dvorane, ki ga ne slišimo, v sedanji situaciji so mnoge države pod velikim pritiskom trgov in mnoge stvari se tu povezujejo, soočajo se torej z velikimi pritiski v tem trenutku. Če bi finančnim trgom dovolili, da ponavljajo iste napake kot v prvem desetletju obstoja Evrope, nam to seveda dolgoročno ne bi pomagalo. E, finančni trgi ne razlikujejo med državami, e, vendar to je nesmiselno, e, kajti v ekonomiji moramo vedeti, v katero državo, v katero podjetje bomo investirali, kajti tudi tveganja so različna od države do države, od podjetja podjetja do podjetja. In zaradi tega moramo biti bolj pozorni eh, na konkurenčnost, moramo konsolidirati naše proračune. To Irska in Portugalska v tem trenutku počneta in mi vidimo pravzaprav tudi že rezultate. Bil sem na Portugalskem, pogovarjal sem se z navadnimi eh, državljani in dobil sem vtis, eh, da zgubljajo upanje in da razumem situacijo v tem trenutku živijo verjetno v najtežavnejših eh, časih, eh, tako na portugalskem, kot tudi na irskem. Eh, eh, naprimer, eh, zdravilo so že vzeli. Eh, Vročina se je zmanjšala, vendar bolezen je še vedno tu in to vidimo pravzaprav tudi pri izvoznih številkah eh, na portugalskem, na irskem. Mi pravzaprav tam sicer vidimo že določene eh, rezultate, vendar moramo biti seveda potrpežljivi. Od navadnih državljanov te potrpežljivosti ne morem več zahtevati, kajti oni trpijo vsak dan. Vendar kakšna je alternativa? Če bi eh, te države ustavile konsolidacijo, kaj bi se zgodilo? mi moramo biti solidarni, mi moramo pomagati tem državam, mi moramo zagotoviti, da jim bomo ponudili pomoč, vendar države v državah morajo tudi opraviti svoje naloge za to, da dosežejo dobre rezultate. Na kratko bi komentiral tudi besede gospoda Kelenena. Uh, Evropa je velika priložnost za Finsko. E, s članstvom e, v Evropske unije se je naša konkurenčnost povečala. Mi smo se e, borili vsak dan za to, da se izboljša naš položaj. Izboljšali smo tudi naš zunanje trgovinski položaj. Okrepili smo državo blaginje in strinjam se s tem, kar je povedal gospod Ferhofstadt o tem, kako pomembna je Evropa. Mislim, da ne smemo niti razmišljati o zlomu evra. E, s tem se je naše življenje olajšalo. Edino popraviti moramo napake, ki smo jih naredili pri monetarni uniji. In po tem, ko poteče nekaj let, bo evroobmoče in Evropa v celoti močnejša kot kdajkoli prej. Potem pa je bilo nekaj vprašanj v zvezi s federalizmom. Poskušam Eh, govoriti o dejstvih eh, in konkretnih vprašanjih. Ne želim razpravljati o abstraktnih zadevah, kot je to naprimer federalizem. Če me nekdo vpraša, ali sem za federalizem ali proti ne, potem se sprašujem, kateri tip federalizma, ZDA ali Nemčija ali pa Združeno kraljestvo. Kakšen zgled eh, imamo pred eh, seboj? V številnih govorih sem že poskušal oceniti, kaj moramo storiti za Evropo, za da, to, da bi bila bolj konkurenčna, da bi bila močnejša in tudi bolj povezana. In govorimo o konkretnih vprašanjih, kaj moramo reformirati, eh, s čim smo zadovoljni, kaj so največji izzivi pred nami. Eh, davek na finančne transakcije, razumem seveda logiko, in načeloma nimam nič proti temu davku. Vem, da eh, Švedska, Estonija eh, pravzaprav ne nameravata uvesti tega davka. Če bi mi to uvedli, bi eh, pravzaprav škodovali lastnemu gospodarstvu in tega nisem hotel storiti. Eh, davčne utaje in podobno. Eh, torej cenim dejavnosti eh, Evropskega parlamenta pri boju zopr davčne utaje. Mi si ne moremo privošiti, da bi se nadaljevala situacija, ki smo ji bili priča toliko let. To je tudi del zagotavljanja konkurenčnosti Evrope. Mi potrebujemo ustrezne rešitve za preprečevanje davčnih utaj in eh, dejansko cenimo dejavnosti Evropskega parlamenta na tem področju. Mislim, da je velika večina med nami tu za pravično tržno gospodarstvo, kajti na ta način bomo zagotavljali eh, blaginjo za naše državljane. Hvala lepa za to razpravo. Najlepša hvala, gospod premijer Katajnen. S tem smo zaključili to razpravo. Prehajamo k glasovanju, ki jo bo vodil kolega Vidal.